skupnega reda, se pravi gre za ustno vprašanje vidik spola pri trgovanju z ljudmi. To je pripravil odbor FEM in najprej dajem besedo gospe Birder. Pet minut. Hvala lepa in hvala komisarju, da ste se nam pridružili. Kot ena izmed poročevalk pri um, poročilu o uresničevanju zakonodaje na področju boja proti trgovanju z ljudmi, naj povem, da Evropska unija ima eh, že zelo dobre rezultate eh, na tem področju in je tudi standard za zaščito ljudi kajti ima že pristop tudi, eh, ki upošteva vidik spola po podatkih eh, eurostata letos eh, kaže, eh, da je bilo 30 tisoč žrtev v 28 držav članicah, 80 odstotkov ženske in to ne upošteva vseh tistih žrtev, ki niso registrirane, ki jih oblasti ne obravnavajo kot žrtve trgovanja z ljudmi. Torej, ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na vidik spola. Torej, eh, večina, 68 odstotkov eh, priznanih žrtev eh, je izkoriščeno v spolne namene in od tega je 90 odstotkov žensk. Torej, ta zločin predstavlja Eh, grozno kršenje človekovih pravic in je zelo dobičkonosno za tihotapce. Torej, zakaj tu sprejemamo pomankanje angažiranja na nacionalni ravni? Zakaj jih eh, ne preganjamo zaradi nesodelovanja z vašimi eh, organi? Torej, nekatere države so si zelo prizadevali za uresničevanje te direktive, druge pa ne. Torej, kaj je še potrebno, da bodo te države ukrepale? Torej, države so se angažirale, da bodo reševali ljudi in da, bodo, da se bodo borile proti tem fenomenu. Koliko žrtev bo še potrebnih, preden bo zagotovljena pravičnost? Trgovanje z ljudmi je nekaj, kar, za kar evropska javnost pričakuje, da se bomo angažirali. Evropska unija mora to tudi priori, dati prioriteto um, temu uh, fenomenu, kajti to Evropska javnost pričakuje in moramo si uh, prizadevati uh, tako za reševanje žrtev kot za kaznovanje um, trgovcev z ljudmi. Komisija mora čim prej pripraviti svojo strategijo za po letu 2006 strinjanje trgovanja z ljudmi in eh, pomembno je, da mi v parlamentu lahko skupaj z vami eh, na tem področju delamo. Komisija mora zagotoviti tudi uresničevanje direktive proti trgovanju z ljudmi v vseh državah članicah. Upam, da bo delo parlamenta tudi k temu prispevalo. Trgovanje je zločin nad najbolj ranljivimi, ki zaslužijo eh, večjo, večje varstvo, ampak tu tega ne moremo zagotoviti učinkovito, če tega ne zagotovimo v vseh državah članicah. Torej, pomembno je, da smo uh, razpravljali o beguncih in o tihotapljenju z ljudmi danes ta teden, ampak eh, trgovanje z ljudmi je prav tako pomembno, kajti tu gre za kršitev temeljnih eh, človekovih pravic in gospod komisar, veselimo se, da bomo v prihodnih tednih in mesecih z vami delali na tem področju. Hvala. Sedaj pa pozdravljam gospoda komisarja Avramopolusa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani člani parlamenta, naj, najprej, naj se najprej zahvalim gospe Berder za to pobudo in za to ustno vprašanje. Najprej bi se vam vsem zahvalil za vaš eh, interes in eh, doslednost pri izražanju tega interesa za trgovanje z ljudmi. Zagotovili ste, da to ostaja pomembna točka na agendi EU. Torej, trgovanje z ljudmi je torej prodaja in pa nakup ljudi oziroma njihovih storitev. Trgovanje z ljudmi je izredno prepovedano v listini o temeljnih pravicah. In boj proti trgovanju z ljudmi pomeni varstvo teh pravic. Istočasno je to resen organiziran kriminal, kar je tudi prepovedano v evropskih, evropski zakonodaji. Ta grozen zločin ne bi obstajal, če ne bi obstajala ponudba in pa tudi povpraševanje. Če želimo preprečiti uh, žrtvam, da bi postale žrtve teh trgovcev z ljudmi, potem je treba slediti denarju, tako v zakonitih kot v nezakonitih sektorjih in te pretoke denarja je treba ustaviti. Trgovanje z ljudmi je sedaj um, del Evropske agende o migracijah in tudi del Evropske agende o varnosti. To je fenomen, ki je jasno povezan s številnimi politikami znotraj in zunaj Evropske unije. Podatki Eurostata kažejo, da za 2010-2011 je bilo v 28 držav več kot 30 tisoč žrtev. 80 odstotkov teh žrtev je bilo žensk in 70 odstotkov trgovcev z ljudmi je moških. 16 odstotkov registriranih žrtev so otroci in to deklice in dečki. Podatki dokazujejo, da je najbolj razširjen na oblika izkoriščanja, spolno izkoriščanje 96, oziroma 69 odstotkov in 95 odstotkov je žensk. Več kot tisoč otrok je bilo predmet te trgovine z namenom spolnega izkoriščanja in to jasno kaže na vidik spola pri trgovanju z ljudmi. Naj bom jasen. Evropska unija je prepoznala, da je trgovina z ljudmi strukturna oblika nasilja nad ženskami. To resno ogroža možnost žensk za uživanje pravic in svoboščin na enaki osnovi, kot to uživajo moški. Spol igra pomembno vlogo v vseh fazah trgovanja. Torej, prvič so ženske bolj izpostavljene trgovanju, istočasno eh, pa je treba temu prilagoditi tudi pomoč. Evropska komisija je veliko naredila na tem področju in eh, moje službe so zelo dejavne na tem področju imamo okvir, ki je tako političen kot praven in ki ga ureja direktiva za boj proti trgovanju z ljudmi. In prizadevamo si za izkoriščanje eh, oziroma za izkoreninjenje trgovanja z ljudmi. Ta direktiva temelji na človekovih pravicah in je usmerjena v žrtve, prav tako upošteva vidik spola in pa posebno ravnljivost otrok. Ta direktiva bi morala biti prenešena do 6. aprila 2013. Komisija, ki je varuhinja pogodbe Evropske unije, je sprožila postopke in eh, lahko povem, da do danes je že 25 držav EU uradno obvestilo komisijo, da so prenesle to zakonodajo v nacionalno zakonodajo. Samo dve državi članici komisije še nista o tem obvestili. Torej, moje službe trenutno analizirajo podatke, ki so jih eh, posredovali države članice in ne bomo oklevali, če bo treba sprejeti ukrepe za popolno uresničenje teh, te zakonodaje in prenosa te zakonodaje. Evropska komisija bo pripravila poročilo za parlament in svet. Torej, v začetku leta 2016 bo prvo poročilo o naspredku, napredku Evropske unije Eh, v zvezi z trgovanjem z ljudmi po členu 20, torej to bo pripravljeno in predstavljeno. Evropska platforma civilne družbe je podatke tudi po tem členu 20 eh, posredovala in poročilo je v pripravi. To poročilo bo govorilo o vidiku spola pri trgovanju z ljudmi. Na to drugič, Evropska komisija bo pripravila tudi enotno poročilo o 23. členu te direktive leta 2016 in v tem poročilu bomo ocenili ukrepe držav članic za spoštovanje zadevne direktive. Prav tako bo ocenjen tudi učinek obstoječih nacionalnih eh, zakonodaj za kaznovanje tistih, ki um, uživajo te eh, storitve, ki temelijo na trgovanju z ljudmi. V tem poročilu bomo prav tako upoštevali vidik spola pri trgovanju z ljudmi, zlasti eh, tiste ukrepe, ki se nanašajo na uh, zavrnitev popraševanja eh, po vseh teh storitvah, ki temeljijo na izkoriščanju. Torej gre za eh, zakonodajno obveznost, da se zavrne popraševanje po nezakonitih storitvah. In tu je treba kriminalizirati tiste, ki um, zavedno se poslužujejo teh eh, nezakonitih storitev. Torej, uh, Prav tako je treba kriminalizirati tudi eh, tiste, ki zavedno eh, najemajo žrtve, ki so žrtve trgovanja z ljudmi, ki prihajajo iz tretjih držav. Eh, to se sedaj obravnava tudi na akademskih inštitucijah, ki proučujejo vidik spola pri trgovanju z ljudmi in pa možnosti za zmanjševanje popraševanja po teh eh, storitvah. Študija eh, upošteva tudi priporočilo tega parlamenta v rezoluciji iz eh, februarja, iz februarja 2014 glede učinka enakopravnosti med spoloma. Ta študija bo pripravljena do konca tega leta in eh, strategija Evropske unije za boj proti trgovanju z ljudmi se izteče leta 2016 eh, in kot je to predvideno v, Evropske agend, v evropskih agendah za migracije in uh, za varnost, bomo pripravili strategijo post 2016 in posvetovali se bomo z vsemi deležniki in zagotovili, da bo ta parlament tudi obveščen o vseh uh, napredkih. Vidik spola mora biti tudi del našega pristopa po letu 2016. Gospe in gospodje, ključno je, da bomo še naprej eh, lahko kazali rezultate. To smo dolžni žrtvam in pa našim družbam, našim otrokom in prihodnim generacijam. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar zelo me veseli, da lahko naredimo konkretne korake, da, s katerimi lahko preprečimo ranljivost žensk. To je že nekaj konkretnega. Sedaj pa bomo nadaljevali z eh, predstavniki eh, posameznih skupin, najprej ELS. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Trgovanje z ljudmi je resnično suženstvo našega časa. Eh, človeške zgodbe so grozne in evropska naša stranka se opravičujem res eh, pozdravlja vaše eh, ukrepe vsi smo zelo zaskrbljeni tu gre za resno kriminalno dejavnost eh, ki ima čezmejno razsežnost in vse države članice se morajo na to odzvati potrebujemo skupen pristop boljše sodelovanje policijskih sil pa tudi pravosodja europola eurojusta in frontexa treba je prekiniti um, to uh, stanje, kjer nihče ni kaznovan. In eh, pozivamo vas, eh, gospod komisar, da čim prej pripravite poročilo o spoštovanju te direktive in treba je vključiti zelo jasen vidik spola. Spolno izkoriščanje je tu posebej treba povdariti, eh, pa tudi delež žensk in deklic je tako visok, da je to neizogibno. Prav tako je treba zagotoviti tudi, da bodo eh, nosili odgovornost tisti, ki se teh storitev poslužujejo. Torej, velika večina žrtev so ženske in pa eh, deklice, pa tudi begunci. Torej, treba je, kot ste rekli, slediti denarju in ELS eh, e bo še naprej eh, želela, da se zagotovi nično eh, strpnost za trgovanje z ljudmi. Nihče ne sme biti izkoriščen na poti do varnosti v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj Eh, ja tudi sama pozdravljam to kar je povedal gospod komisar in eh, pa to kar nameravate eh, storiti zlasti dejstvo da boste zagotovili da bodo nosili odgovornost uporabniki teh spolnih storitev. Vemo, da je trgovanje z ljudmi pomembno z vidika spola, to prizadeva zlasti ženske in eh, moramo po vsej Evropi narediti vse, kar je v naši moči, da se borimo proti trgovanju in tudi, da se borimo proti trgovcem, ki so vedno korak pred nami pri tem modernem suženstvu. Eh, sama predstavljam London, eh, to je glavna destinacija za trgovce in eh, ko se v uh, Združenem kraljestvu pripravljamo za referendum o članstvu v Evropski uniji, mislim, da bo vprašanje trgovanja zelo pomemben del te razprave. Ženske in deklice, ki so predmet trga, trgovanja, so najbolj eh, ranljivi ljudje. To je evropski problem in mislim, da potrebuje evropsko rešitev. Hvala lepa. Gospa Björk. Hvala lepa. Zelo me veseli, gospod komisar, da se boste osredotočili na pokaje popraševanje. E, torej, tu gre seveda za zvodnike, e, tu gre za trgovce, ampak gre tudi za moške, ki kupujejo te storitve. Treba se je osredotočiti na ta trg poročilo Honey Bolt je tudi pokazalo, da skandinavski eh, model, ki kriminalizira tako mm, ponudnike storitev, zvodnike in pa eh, klijente, da je bil zelo učinkovit. Doslej nismo storili dovolj, torej eh, prebrala sem del študije, ki so jo pripravili lobisti in eh, neprimerno usposobljeni raziskovalci. To me zelo skrbi. Mislim, da to ni resno. Prav tako pa eh, bodimo jasni, ne potrebujemo več eh, policistov in pa menjih uslužbencev. Ne, potrebujemo boljšo EU in potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo zaščitili ženske in deklice. Hvala lepa gospa Bors. Ja, torej, eh, prosto gibanje med državami eh, tudi spodbuja to eh, kriminalno dejavnost. Tu gre za žrtve, ki so ženske, moški, deklice in dečki, ki ne uživajo nobene zaščite, ki jo ponuja nadzor nad mejami. Naj povem, da to prosto gibanje pomaga trgovcem, da trgujejo nezakonito, ne samo z blagom, temveč tudi s, trgo, z ljudmi. In, um, Poročilo iz leta 2014 tudi kaže na to, da je odsotnost notranjih mej eh, spodbudilo vse vrste nezakonitega trgovanja, vključno trgovanja z ljudmi. Torej, vaše lastno poročilo kaže na to, da odsotnost notranjih mej eh, preprečuje uh, ustrezno, um, ustrezen nadzor gibanja nad temi ljudmi. In eh, treba se je boriti eh, proti trgovanju z ljudmi, ne glede na vidik spola. Torej, prosto gibanje omogoča lažje trgovanje z ljudmi tem kriminalcem. Eh, to je za njih logistično olajšanje, treba jih je kaznovati na ta način, da se jim to več ne bo splačalo in šele takrat bomo lahko končali s tem modernim suženstvom. Hvala lepa, gospa Bizoto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razprava o tem pomembnem vprašanju eh, samo z 15 ljudmi v tej dvorani je sramota ne samo za nas, temveč tudi za Evropski parlament in pa za žrtve. Tu je toliko, um, toliko hipokrizije. Eh, v bistvu gre samo za to, da eh, želimo miriti lastno vest imamo celo vrsto kriminalnih eh, dejavnosti, eh, izkoriščanja ljudi, ki prihajajo v Evropo. Eh, ti so najbolj izpostavljeni, ogromno jih umre na poti v Evropo. Torej, milijone ljudi uh, bomo lahko še uh, Eh, dobili iz Afrike in med njimi je prav gotovo tudi zelo veliko tistih, ki izkoriščajo to ranljivost za to, da se eh, ljudi eh, kupuje za to suženstvo. Modri karton gospoda Isirija, sprejmete? Um, Hvala lepa. Ne vem, če se strinjate uh, ampak eh, ta grozovit zločin, o katerem danes eh, govorimo, torej eh, zame kot moškega je to zelo čustveno vprašanje. Ali se vam ne zdi, da bi bilo najbolj smiselno, da najprej najbolj ustrezno, da bi bilo najbolj ustrezno, če preverimo na mejah, kdo prihaja v našo, naše države in kdo ne. Uh, Ja, prav gotovo bi potrebovali bolj ustrezen nadzor nad mejami. Saj to naši državljani pričakujemo. Ampak prav tako pa moramo zagotoviti tudi, da nezakoniti priseljenci ne bodo zapustili svojih držav, kajti ne moremo vseh sprejeti. Moramo braniti afričane v lasnih državah. To bi morali storiti namesto da zapustimo Afriko enostavno. Hvala lepa. Torej, bili ste na seznamu govorcev. Gospa, glede na to, da ste se že oglasili, vam ne moram še enkrat dati besede. Sedaj dajem besedo gospodu Fontulisu. Gospe in gospodje, nobenega dvoma ni, da je trgovanje z ljudmi grozovita eh, situacija, bomba v Evropi in zato si moramo vse čas prizadevati za to, da bomo ne samo omejili ta fenomen, temveč da ga bomo izkoreninili. Ženske so najbolj prizadete um, v tem trgovanju in številne primere imamo, eh, kjer se, so upletene tudi eh, vladne institucije in agencije in te kriminalne dejavnosti je treba prekiniti. Tu ni dovolj, da samo sprejmemo lepo besedilo, treba ga je še uresničiti. Na nacionalni ravni moramo zagotoviti ničnost strpnost, kajti to je uh, Eh, osnova, temelj človekovih pravic in moramo zagotoviti tudi ustrezne kazni za vse tiste, ki so upleteni v te kriminalne dejavnosti. Tu govorimo o trgovanju z ženskami, ampak tudi z vsemi drugimi. Hvala. Hvala lepa. Gospa Hed.

spolnega izkoriščanja. To je eh, pojav, ki zlasti prizadeva ženske in deklice, ki, so, ki jih kupujejo in prodajajo moški. Ne moremo eh, več oklevati pred takšnim izkoriščanjem ljudi. Sedaj je primeren trenutek, da komisija spoštuje svojo obljubo za uresničevanje direktive 2011. Treba se je ostro odzvati, to je najmanj, kar lahko pričakujemo. Torej, spolna dejavnost ni človekova pravica in zato trgovanje z ljudmi je res najbolj grozen zločin našega obdobja, ki uničuje življenja. Treba je ukrepati. Hvala, gospod Zuber. Nujno je, da studimo nekaj v zvezi s tem. Zadnje številke se nanašajo na leto 2012. Gospodarska situacija v različnih državah članicah EU se je poslabšala. Tudi v Afriki in v, na Bližnjem vzhodu. Zato so okoliščine sedaj še slabše. 64 odstotkov žrtev so bile ženske leta 2012-13, pa 13 odstotkov pa so predstavljale deklice. 6 odstotkov ljudi je bilo spolno izkoriščenih, 59 odstotkov od teh pa je bilo žensk. Združene narodi govorijo o neposredni povezavi med prostitucijo in trgovino z ženskami. Če želimo prepovedati prostitucijo, potem tudi trgovine z ženskami več ne bi bilo, zato bi morali to tudi storiti. Aiuto. Komisarjo, nel Mediterraneo oggi si verificano i più gravi. Gospod komisar, v Mediteranu. V sredozemlju smo priča najhujšim oblikam trgovanja z ljudmi in žrtve so pogosto ženske. Zadnje katastrofe prav gotovo poznate, o tem smo lahko brali v tisku. Vendar obstajajo tudi drugi primeri, ki jih ne poznamo. Zelo veliko žensk, na primer, je žrtev trgovanja v zadnjih tednih nasečnosti, zato da bi potem rodile v Evropi veliko deklet umre na poti in njihova trupla se preprosto vrže v morje. Obenem moramo vedeti, da vse 30 tisoč trgovcev z ljudmi skrbi za to, da ljudje prihajajo v Evropo. To je velik del nezakonitega gospodarstva. Dobiček zaradi trgovine z ljudmi je večji od trgovanja z orožjem in drogami. Kaj bi lahko storili? Kako bi se lahko borili proti tistim, ki se okoriščajo s tem? Hvala. Gospod Kuneva, izvolite. Oh, Hvala lepa. Predsedujoča se opravičuje besedo dobi gospa Forenca. Gospa Forenca, izvolite. Presidente, jo credo, ker. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo pomembno je, da komisijo pozovemo, da se bodo ukrepe držav članic ustrezno spremljali. Kot Evropski parlament moramo ukrepati bolj hitro in bolj odločno, zato da bodo pravico do samoodločanja dejansko imele vse ženske in da bo to del vseh politik na področju človekovih pravic. Zelo veliko vprašanj se pojavlja v tej razpravi. Vprašanje izobraževanja, naprimer. Govorili smo tudi o spolnosti, o tem smo govorili včeraj in to je tesno povezano z današnjo razpravo mislim, da moramo biti tukaj previdni, zagotoviti je treba ustrezno izobraževanje na tem področju. 68 odstotkov žrtev so ženske. Kaj pa tisti, ki uporabljajo njihove storitve? To so predvsem moški to so ženske, ne samo ženska telesa. Hvala, strinjam se. Sedaj pa gospa Kuneva. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Podati želim komentar. In to je zelo težko vprašanje. Statističnih podatkov je zelo veliko. Za odbor za ženske pripravljam poročilo o pomoči na domu in žal ugotavljam, da imamo v, te, v tem sektorju ljudi, ki so žrtve trgovanja z ljudmi. Ljudje ne vede odigrajo svojo vlogo v tej dolgi verigi trgovanja z ljudmi. Trgovci z ljudmi prevažajo ljudi z enega konca na drugega. Kaj komisija počne zato, da bi zaščitili te ljudi. Večina njih so ženske. Še enkrat, zaostajamo za razvojem dogodkov, uvajamo ukrepe, ki bi jih morali že zdavnaj sprejeti, zato da bi se lahko borili proti nezakoniti trgovini z ljudmi. Seveda države članice imajo tudi svoj del odgovornosti, kajti omogočajo, da so politike EU takšne, kot so, pač paradoksične in dvolične na področju trgovanja z ljudmi. Evropska unija želi biti videti stroga na področju kaznovanja trgovcev, trgovcev z ljudmi, po drugi strani pa zapiramo zakonite možnosti za priseljevanje. In zaradi tega je trgovina z ljudmi še toliko več zato ker si ljudje želijo živeti, živeti na lepšem. Oprostite, ampak Evropska unija je prispevala k razcvetu trgovine za ljudmi na zelo negativen način. Ali je prepozno? To je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti. Nemudoma je treba revidirati različne ukrepe, ki so bili sprejeti v zvezi s priseljevanjem za obdobje 2012 do 2016. Prav tako moramo zagotoviti kohezijo tudi strani držav članic na področju zakonodaje. Potrebujemo dobro analizo pojavov, zato da bomo več kot le opazovalci teh eh, grozovitosti. Hvala, predsedujoča prekinja. Hvala lepa. krok govornikov v lasnem imenu je s tem zaključen. Zdaj bomo začeli s postopkom pritegnite pozornost predsedujoče, poskusila bom dati besedo vsem, ampak to pomeni, da se boste morali držati časa za govor. Če se ne boste, vas bom prekinila po eni minuti. Gospa Komodini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala komisarju za ukrepe, ki jih je sprejela komisija na področju boja proti trgovini z ljudmi. Potrebujemo bolj učinkovito izvajanje zakonodaje v državah članicah. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo žrtve ustrezno zaščitene, zato da bomo lahko odkrili in našli kriminalce. Ne borimo se proti žrtvam, borimo se proti trgovcem in tistim, ki jim pomagajo. Prav tako se moramo boriti proti trgovcem na spletu, kajti na spletu se pojavlja vedno več teh aktivnosti. Prav tako moramo pomagati tistim, ki delajo v, v vladi in v, v javni upravi in so v stiku z priseljenci in žrtvami trgovine. Prav tako pa moramo začeti biti boj proti tistim, ki imajo korist od trgovine z ljudmi. Hvala. Naslednja gospa Mici, izvolite. Hvala lepa trgovanje z ljudmi je zelo velik problem. Več tisoč ljudi se proda v Evropo in delajo v zelo slabih razmerah. Prav tako se prodaja njihove organe in z njimi se počne še številne druge grozovitosti otroci in ženske izgubljajo življenja na zelo človeka neureden način. To je nesprejemljivo. Trgovina za ljudmi je sodobno suženstvo. To je v nasprotju z našimi načeli in človekovimi pravicami, zato povizivam komisijo in vse, da storijo nekaj v zvezi s tem. Upoštevati je treba, da obstaja problem spola v tej problematiki. Ženske so največje žrtve in to je nespremljivo. Hvala. Hvala lepa, gospod Marija, se naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Trgovina in eh, nezagonito priseljevanje sta velika problema in eh, z vali beguncev in migrantov, ki smo jim priča, je ta problem dobil novo razsežnost. Trgovci z ljudmi so aktivni predvsem v Turčiji, kajti ne bi bilo mogoče, da ena, en milijon siricev pride preko male Azije do grških otokov. Sami tega ne bi mogli storiti. Obiskal sem Kušada, sem prav gotovo tam sodelujejo trgovci z ljudmi. Tisoči beguncev so bili Na grški strani, na turški strani pa ni bilo nobenega begunca, zato ker je operacija zelo učinkovita, dajo jim ladje, rešilne jopiče in tudi šotore. Ugotoviti moramo, zakaj gre. Razbiti moramo te kroge tih otapcev. Predsedujoča prekinja, gospod Jakovčič, hvala lepa. Trgovina z ljudmi je prav gotovo najbolj huda oblika kršitve človekovih pravic, ki smo ji priča skoraj vsaki dan. Trgovina z ljudmi je zelo resen problem in ženske so najbolj pogosto žrtve in to kaže, koliko je dvoličnosti v vseh tistih, ki sprejemajo takšne razmere. Danes smo govorili o pravo EU, prej smo govorili o izobraževanju dekl, deklet, zdaj pa govorimo o obojem skupaj. Pravo EU je pravo, ki ga nekatere države članice ne izvajajo v celoti ali jih še ne izvajajo. Skandinavski model reševanja problema je najboljši, zato ker se je v praksi izkazal za najbolj primernega. Hvala. Hvala. Gospod Etherich, izvolite. Hvala. Govorimo o starem problemu. Suženstvo in spolno izkoriščanje in zloraba. Obupani ljudje migrirajo v velikem številu in trgovci imajo zaradi tega zelo dober posel mi moramo ukrepati. Potrebujemo preglede na mejah in zelo visoke kazni za zlobne tihotapce z ljudmi. Sodelovati morajo suverene nacionalne države, zato da bi se borili proti tej mednarodni obliki kriminala. Resnica pa je naslednja. Pravna država in mednarodno pravo se bolje izvajata z učinkovitim nadzorom na mejah te gospe in ta dekleta moramo zaščititi. To je naša odgovornost. Storiti moramo vse za to, da jim zagotovimo svobodo in lepšo prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Polča. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda, tudi sam se strinjam, da je to grozljivo dejanje uperjeno proti ženskam in proti temu se moramo boriti. Ne glede na to, ali gre za trgovino ali za prostitucijo. Gre za sodobno obliko suženstva, kriminal preko spleta, tihotapljene, vse to je obžalovanje vredno. Nekateri drugi pa so govorili o solidarnosti do migrantov. In danes jutraj sem bil presenečen, ko sem videl rezultate glasovanja o poročilu Keller ti, kolegice in kolegi, ki so o tem govorili, so bili proti. Celo nekatere moje kolegice iz moje skupine, ki so govorile o evropski solidarnosti, niso bile za to poročilo. Potem lahko govorimo o dvoličnosti, kako lahko govorimo o evropski solidarnosti in ne podpremo tistega, kar je najbolj nujno za to, da bi pomagali žrtvam človekovega eh, eh trgovanja z ljudmi. Hvala, gospod Grapini doamnă președintă domnule comisar hvala lepa gospa predsedujoča gospod komisar kolegice in kolegi priznati moramo da nimamo jasnih številk o trgovanju z ljudmi poročevalka je povedala da so številke mnogo višje zato ker žrtve ne spregovorijo o zločinu zato moramo ukrepati zato moramo nekaj storiti, spremljati moramo razmere, ampak ne samo to, poiskati moramo tudi rešitve, zato da bi zaščitili žrtve. Spremljanje potrebujemo, ampak eh, to ni dovolj. Najti moramo rešitve za vzroke. Prav tako moramo uvesti visoke sankcije za tiste, ki sodelujejo pri trgovini z ljudmi. To je kaznivo dejanje in potrebujemo nove ukrepe, zato da se borimo proti tej obliki nasilja. Žal se vračamo v suženstvo in izkoriščanje žensk. Gospod komisar, kateri dve države članici vas še nista obvestili o izvajanju zakonodaje? Hvala. Gospod Škripek. Peknem, thank you very much. Važena pani predsedkinja, pan komisar. Hvala lepa. Gospod gospa predsedujoča, gospod komisar. Trgovina z ljudmi je zelo velik problem in tudi organizirani kriminal, ampak upoštevati moramo tudi nove oblike z, trgovine z ljudmi. Prej se je trgovalo naprimer samo z ženskimi jajčici, zdaj pa se govori tudi o nadomestnih materah. Govori se o novi obliki suženstva pod pretvezo pravice otrok. Zato moramo reči ne. Prav tako ne smemo trgovati z organi splavljenih otrok. Preiskati je treba IPPF, do takrat sem proti finančni podpori za to organizacijo. Evropska komisija je varuhinja pogodb in tega ne bi smela dopustiti. V Evropi to nima nobenega mesta. Hvala. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Hvala, gospe in gospodje. Gospod Funzulika. Besedo. Sem dala gospe post. Om jo vore offer för människohandlare, skulle det innebära att de... Najlepša hvala, gospa predsedujoča tisti, ki eh, kupujejo to vrstne storitve, posiljujejo ženske. Naša družba dovoljuje to vrstne strukture in predlog komisije je dober, ampak to zahteva tudi določeno mero spremljanja izvajanja zakonodaje v državah članicah. Poleg tega v primeru posilstev in to eh, ponovljenih posilstev mora obstajati možnost za prijavo to vrstnih eh, zločinov pri policiji. Naprimer, morda eh, ljudje nimajo dovolj poguma, da bi to naredili morda bi morali eh, omogočiti eh, migrantkam, ki so žrtve tovrstnih posilstev, eh, namestitev v državi. Gospod Franzulika, se opravičujem, ampak nisem dobro slišal predtem. Trgovina z ljudmi, gospe in gospodje, je resna kršitev človekovih pravic in tudi resna oblika organiziranega kriminala, proti kateri se moramo boriti. Ženske, moški, dekleta, fantje, s katerimi se trguje, potrebujejo ustrezno podporo. Zato moramo vključiti spolno perspektivo v svoje politike, zato da bomo pomagali žrtvam trgovine z ljudmi. Pristop temeleč na človekovih pravicah se mora posvečati trgovini in mora odvračati vse oblike trgovine z ljudmi, vključno z trgovino zaradi spolnega izkoriščanja. Prav tako moramo relevantne deležnike opogumiti in opolnomočiti, da se bodo borili proti trgovcem z ljudmi. Komisija pa bi morala čim prej oceniti ustreznost ukrepov v državah članicah. Hvala lepa tem je postopka pritegnite pozornost predsedujoče. Konec in besedo dobi gospod Avramopoulos. Um, um, Hvala. Gospod predsedujoča. Gospod predsedujoča, najprej splošne pripombe. Nekateri poslanci ob vsaki priložnosti napadajo Morda največji dosežek Evropske unije. To je svoboda gibanja v Evropi brez notranjih meja. Še enkrat ponavljam. Schengen je del rešitve, ne problem. Schengen ni problem. Če bomo v celoti izvajali pravila Schengna, bomo bolj učinkoviti pri učinkovitejšem nadzoru na mejah. Kolegice in kolegi, hvala za to razpravo. Razprava je bila kratka, ampak polna vsebine. Jasno je, da smo vsi enakega mnenja. Vprašanje spola v trgovini z ljudmi je treba v celoti upoštevati in natančno preučiti. Jasno bom ponovil. Trgovina z ljudmi je zločin proti človekovim pravicam, kakor je navedeno v listini temeljnih pravic Evropske unije. Zelo veliko žrtev trgovine z ljudmi je še v Evropi in to je nespremljivo. Nekdo je dejal, da bi morali kriminalizirati uporabo spolnih storitev, če se človek zaveda, da gre za žrtvo trgovine z ljudmi. Tako je že in to je odvračalni ukrep. Direktiva države članice poziva, da bi ukrepe na tem področju uporabljale takrat, ko oseba ve, da gre za žrtvo trgovine z ljudmi trgovine z ljudmi. To pomeni, da direktiva ne zahteva, da države članice kriminalizirajo uporabo teh storitev za žrtve, ki to počno prostovoljno. Države članice morajo samo razmisliti o kriminalizaciji tega in nekatere so to storile. In kakor sem povedal, delamo na tem, da bi zmanjšali povpraševanje. Evropska unija je že sprejela pomembne ukrepe. Oceniti moramo dosežke. Ob koncu strategije proti trgovini z ljudmi Evropske unije. To je pomembna tema in eh, veselim se že sprejetja nove strategije naslednje leto. Hvala. La discussione è chiusa.